Lep pozdrav. Naslednja točka na dnevnem redu je čas za vprašanja svetu. Začenjamo torej za vprašanje. Prvo vprašanje na dnevnem redu nocoj pa je vprašanje gospoda Georgijosa Papa Nikolaua. Zadeva pa sodelovanje med EU in Turčijo na področju nezakonitega priseljevanja. Minister, beseda je vaša. Thank you. Senora presidenta, senorías. Gospa predsedujoča, gospodje poslanci in gospe poslanke, kot veste je okrepitev sodelovanja s tretjimi državami, na, ki so države izvora preseljevanja ključni element Evropske unije pri boju proti nezakonitemu priseljevanju. In na tem področju je bil dosežek kar velik napredek pri tem, kar imenujemo globalni pristop k priseljevanju in Evropski pak za priseljevanje in azil. So our questioner is not hearing your answer. Torej, um, predsedujoča pravi, da avtor vprašanja ni eh, slišal odgovora, nažalost naprava ne deluje, gospod ničesar ne sliši. Kako pa z angleščino? Imate težave z angleščino tudi ali morda z kakimi drugimi jeziki? morda lahko zamenjate sedež in ugotovite ali je morda bolje v redu žal mi je gospod minister morda lahko začnete, zač, začnete spet od začetka tako da avtor vprašanja bo lahko slišal vaš odgovor od začetka hvala lepa hvala lepa povedal sem gospa predsedujoča naslednje in sicer da sodelovanje z državami izvora priseljevanja predstavlja enega najpomembnejših elementov nove politike priseljevanja. Pred letom 2004 v bistvu v Evropski uniji niti ni bilo politike priseljevanja in ta politika, ki se je začela uresničevati po Hampton Courtu leta 2004, vključuje med drugimi elementi tudi sodelovanje z državami izvora, priseljevanja in tranzitnimi državami. Pa tudi Evropski pakt za priseljevanje in azil imamo. In zato je že decembra lani svet pozdravil ta ukrepljeni dialog na področju priseljevanja s Turčijo in prosil, da se tukaj sprejmejo konkretni ukrepi in sicer uh, nadzor na meji uh, in tako naprej. Štokholmski program je ponovno potrdil ta akcijski načrt za boj proti nezakonitemu priseljevanju in jasno je tudi, da je na podlagi tega štokholmskega programa ter sklepov sveta z decembra 2009 skleniti, potrebno skleniti čim prej dogovore za vračanje s Turčijo. V zadnjem krogu pogajanja, pogajanj, ki je potekal 19. februarja v Ankari, je bilo govora o tem in svet bo sodeloval s komisijo še naprej, zato da bodo ta pogajanja potekala še naprej. Na to agencija Frontex, ki na podlagi uredbe iz leta 2004 sodeluje na meji s Turčijo in tudi Sporazum med Turčijo in agencijo Frontex se sedaj bliža sklenitvi. Tukaj gre za izmenjavo informacij, za sodelovanje pri skupnih operacijah in tako naprej. Torej, v tem okviru poteka operativno sodelovanje med agencijo Frontex in turškimi oblastmi. Upamo seveda, da bomo čim prej in plodno zaključili pogajanja, ki so v teku in jasno je, da bomo države članice obvestili o vseh novostih, do katerih bo pri teh pogajanjih še prišlo. Hvala. Gospod Papa Nikolau, eh, mislim, da imate še dodatno vprašanje. Izvolite. V mikrofon, prosim. Zahvaljujem. Hvala lepa, gospod minister, za vaš odgovor. Naj se eh, navežem na vaše besede in podam nekaj pripomb. Eh, torej najprej danes eh, oziroma jutri, usporedno z današnjo razprevo, razpravo, grški parlament bo izglasoval zakonski predlog, s katerim postaja bolj enostavno pridobiti grško državljanstvo v primerjavi s preteklostjo. Nedvomno to dela iz Grščije pol, ki še bolj privlačuje priseljence. Kajti tudi kdor je ilegalec, je prepričan, da prej ali slej bo lahko postal zakoniti eh, priseljenec. Torej bi vas vprašal strateškega viditka predsedstva, ali se vam zdoti to pravilno ali pa ne. In še drugič, februarja smo bili seznanjeni s tem, da Frontex bo vzpostavijo eh, ločeni eh, sedež v pir, eh, kraju Pirejo, zato da okrepi svojo prisotnost v Egejskem morju. Rad bi vedel, ali imamo časovnico v zvezi s tem. Hvala lepa, minister. Izvolite. No, Hvala, gospod poslanec. Sedaj vam ne morem konkretno povedati, kakšen je predviden koledar za ta pogajanja, ki še potekajo. Lahko zagotovim, da obstaja politična volja za njihovo nadaljevanje in eh, ti podatki, ki jih ponavljate v zvezi z Grčijo, kažejo, da je nujno okrepiti boj proti nezakonitemu priseljevanju s pomočjo sklenjenega sporazuma o vračanju. In seveda mi podpiramo ta pogajanja, te dogovore, ki jih vodi v bistvu komisija. In lansko leto, pred koncem leta, je ministrica Bilštrom v imenu švedskega predsedstva skupaj s predsednikom predsednikom Barojem, s podpredsednikom komisije Barojem obiskala Turčijo meseca novembra in tako sta vzpostavila že kontakte. In na tej podlagi nadaljuje z delom tudi sedanja nova komisarka, gospa Malštrom, ki je hkrati tudi ena od avtorjev štokholmskega programa. Tako da kar zadeva to, kar vi omenjate v zvezi s Turčijo, bomo eh, lahko zadevo s pomočjo zelo močnega, trdnega dogovora o vračanju, ki bo gotovo sklenjen, eh, te težave uspešno premostili. Žal pa vam ne morem postreči s konkretnimi datumi, kdaj se bo to zgodilo s Turčijo in ne samo s Turčijo, ampak tudi z drugimi državami izvora in tranzita nezakonitega priseljevanja. Pa še nekaj bi želel povedati in sicer, da sporazumi agencije Frontex v tem primeru so Turčijo so sporazumi, ki jih sklepa neposredno agencija Frontex. Tukaj gre za pogajanja, ki so predvsem tehnične in operativne narave. In svet kot evropska institucija v bistvu v teh pogajanjih ne sodeluje. Agencija Frontex svet samo seznanja s potekom. Mhm. Eh, svojega dela, svet pa o tem seznanja države članice, med drugim tudi Grčijo. Hvala. Hvala lepa, mi, minister. Imamo še neko dodatno vprašanje strani gospoda Švančesa. Hvala lepa, gospod minister. Rekli ste, da potekajo razgovori med Frontexom in Turčijo in da je v tem komisija seznanjena in je tudi seznanjen svet. Rad bi uh, videl, da tudi vi uh, obvestite nas o tem in nam poveste, ali na podlagi teh razgovorov med Turčijo in Frontex, Frontexom, ali uh, bo prišlo do spoštovanja uh, meje med Turčijo in Grčijo, torej spoštovanje meja. Doslej. Turčija je osporavala uh, zračnemu prostoru. In torej rad bi vedel, ali obstajajo še drugi pogoji, ki jih postavlja Turčija. Hvala lepa. Naslednji. Naj čestitam ministru za odlični odgovor in za pozitivno delo, ki ga upravlja Evropa za ščitenje pravic priseljencev. Včasih pa imamo občutek, da ne ščitimo pravic naših državljanov, ko potujejo iz ene države v drugo. Tukaj mislim tudi na svoje voljivce iz svojega okrožja, ki veliko časa zabravijo in tudi denar. Recimo, da pridejo na svoje počitniške domove v Španiji in tam ugotovijo, da pravzaprav njihove pravice, kar zadeva njihove stanovanske pravice, so bile kršene oziroma zanemarjene strani eh, španskih eh, oblasti in sodiš. In torej rad bi videl, ali nam lahko minister razloži, zakaj se to dogaja in kakšne ukrepe bo sprejela Španija za to, da rešite probleme, ki jih imajo državljani in to v njegovi državi. Hvala lepa. Eh, to, da naslov vprašanja zadeva Evropo in Turčijo in torej bomo predali ministru možnost, da odgovori ali pa nekako želi. Sí, señora presidenta, por supuesto que. Gra Hvala, gospa predsednica. Seveda, v zvezi s grškim vprašanjem gre za to, da je treba spoštovati in ščititi meje držav članice Evropske unije. To je cilj tega dogovora, teh dogovorov, ki jih sklepamo s tretjimi državami. Ko imamo tak dogovor s tretjimi državami, iz katerih izhaja oziroma preko katerih lahko prihajajo v Evropsko unijo nezakoniti priseljenci, lahko ta dogovor stvari reši. To je filozofija, to je globalni pristop Evropskega pakta za priseljevanje. In kaj počnemo s tem? S tem krepimo meje držav članic Evropske unije. To je učinek teh sporazumov. In če nimamo učinkovitega nadzora nad z nezakonitim priseljevanjem, zato ker nimamo zadostnega sodelovanja s tretjimi državami, zato ker nimamo sklenjenih dogovorov o vračanju, potem se um, nadzor na naših mejah e, ošibi. In cilj teh pogajanj, cilj teh dogovorov je krepitev naših meja. To je odgovor Grčiji. Sedaj pa glede vprašanja, ki ga je postavil gospod poslanec o britanskih državljanih, ki so v Španiji investirali svoje prihranke. Moram povedati, da jaz tukaj Španije ne predstavljam kot države s pravnimi odnosi z drugimi državljani, ki živijo na njenem ozemlju. S tem se ukvarjajo sodišča, ki so neodvisne institucije in uh, s tem svet. Evropske unije nima dosti skupnega in zato se bom izognil odgovoru na to vprašanje, ki nima nič skupnega z evropskimi zadevami. Hvala. Hvala lepa, minister. Zdaj prehajamo k naslednjemu vprašanju, ki ga je postavila gospa Harkin, ki zadeva nasilje v družini. Izvolite, minister. Sí, señora presidenta. Hvala, gospa predsedujoča. Dobro. ve se, da špansko predsedstvo svetu Evropske unije postavlja med svoje prednostne naloge tudi boj proti nasilju nad spoloma in se zauzema za enakopravnost med moškimi in ženskami Evropske unije, ki je še nismo popolnoma dosegli 50 let po rojstvu unije. Je to ena največjih diskriminacij evropske družbe in tudi v drugih delih sveta je tako. V bistvu posod se borimo proti nasilju nad ženskami. To je eden glavnih ciljev predsedstva, zato ker je po našem mnenju to eden glavnih evropskih ciljev. In to je eden glavnih ciljev zato, ker se tukaj spopadamo z e, problemom evropskih razsežnosti in da se lahko proti temu borimo, potrebujemo ravno tako strategijo evropskih razsežnosti. In zato se za to zauzema špansko predsedstvo ter ostala predsedstva znotraj trija predsedstev za prihodnjih 18 mesecev skupaj z Belgijo in Mačarsko. In mi smo zadovoljni, da je Evropski parlament na tem področju igral vedno zelo pomembno ulogo in da je pogosto pozival za spoštovanje enakosti med spoloma, tudi za resolucijo, ki je bila sprejeta novembra lansko leto in s katerim parlament poziva svet k sprejetju direktive in ukrepov za boj proti vsem oblikam nasilja nad nasprotnim spolom. Ravno tako smo bili pozvani, da pripravimo statistiko o primerih tovrstnega nasilja in ker gre tukaj za tako perečo zadevo, je špansko predsedstvo to vključilo med ključne teme svojega predsedovanja. Že od sveta EPSCO se izvajajo ukrepi v tem smeri. To Na to smo spomnili 8. marca, na dan žena, pa tudi zelo pomembno pobudo, direktivo za boj proti nasilju nad ženskami eh, smo pripravili. Tako da upamo, da bomo ta cilj uspeli uresničiti še pred koncem našega semestra predsedovanja. Hvala, gospa Harkin. Hvala, minister. Zahvaljujem se španskemu predsedstvu, ki je osvetlilo to vprašanje in moram reči, da večkrat to je zaprto za vrati in dogaja se namreč to nasilje v družini. Prepričana sem, da vaša pobuda bo povečala ozaveščanje javnosti v zvezi s tem po celi Evropski uniji. Kaj zadeva resolucijo novembra v tem parlamentu, naj vas opozorim, da smo v tej resoluciji zahtevali možnost vzpostavitve javne pravne podlage, kar zadeva nasilje v družini. To je podprla tudi komisija, ki je pripravila precej celostno direktivo za preprečevanje nasilja med spoloma in sedaj je na vas, da vzpostavite javno, e, jasno pravno podlago. Hvala lepa, gospa Harkin, ministr, izvolite. Bueno, se, señora eh, Harkin, señora... Dobro, gospa Harkin, gospa predsedujoča. Lizbonska pogodba, kot veste, prinaša spremembe v pravno podlago evropskega prava, v uredbe in direktive, saj združuje v skupnostni stebr to, kar so bili prej trije različni stebri. In sicer eh, skupnostni stebr, zunanja in varnostna politika ter, upraž, ter um, pravosodje in notranje zadeve. Torej, sedaj je vse to združeno v isti stebr in torej tudi na področju zunanje politike in še toliko bolj na področju pravosodja, civilnega prava, sodelovanja na civilno-pravnem in kazensko-pravnem področju prihaja do uvajanja tradicionalne skupnostne metode, to pomeni večja prisotnost komisije, večja prisotnost parlamenta ter tudi Evropskega sodišča. Pri sodelovanju na kazanskem področju imamo še eno možnost in sicer, da lahko na tem področju eh, četrtina držav članic tudi prevzame svoje pobude. In to se je zgodilo tudi s pobudo v zvezi z nasiljem nad spoloma. In sicer 12 držav članic je podalo pobudo, o kateri se mora na koncu odločiti svet skupaj s komisijo in parlamentom, glede na to, da imamo tukaj soodločanje, ampak pobuda je že v teku in poteka v skladu z možnostjo, ki jo predvedeva pogodba in sicer, da države same podajo tako pobudo. Tukaj gre za sodelovanje na kazenskem področju pri zadevah, kot so nasilje nad ljudmi, eh, slabo ravnanje nad eh, ljudmi, to so ravnanja, ki, so, ki spadajo v mm, kategorijo kaznivih dejanj v vseh državah Evropske unije. In to bomo še dodatno razvili v tem zakonskem besedilu, ki bo gotovo tudi predmet razprave v vašem parlamentu. In pripričan sem, da milijoni, milijoni naših državljanov, milijoni žensk, ampak tudi milijoni moških, nestrpno čakajo na to, da bomo imeli zagotovljeno to zaščito, da ta zaščita ne bo več omejena na nacionalno raven, ampak da bo zagotovljena tudi na evropski ravni. In to je bilo sproženo na pobudo 12 držav članic Evropske unije. Hvala lepa, imamo veliko vprašanj. Eh, dala bom besedo gospodu Martinu in gospodu Molcerju. Gospod Martin kot prvi, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, tako kot gospa Harke, naj se pridružim eh, ostalim, ki so in naj čestitam torej švaskemu predsedstvu, ker je postavil nasilje nad žensko eh, med prednostne naloge v njihovem programu. Torej, dejansko že pred mnogimi leti je prišlo do podobnih programov, Eh, mm, in eh, tudi na podlagi posebnega sklada smo vodili kampanjo, eh, ki nosi naslov, naslov Nič ta toleranca. Se pravi, pri tem moramo pritegniti vse razne oblasti, kot tudi organe pregona in tudi sodne oblasti k temu, da sodelujo. Ali bo komisija oziroma oprošča se govornik, ali bo svet proučil tudi te možnosti. Gospod Malcer, izvolite. Ja, ja, Gospod minister, na kratko ste o tem že spregovorili. Namreč nasilje v družini je upirjen ne le proti ženskam, ampak tudi proti uh, otrokom. In eh, zanima me, v kolikšni meri se tudi ta vidik nasilja v družini obravnava v okviru načrtovanega Evropskega observatorija za nasilje v družini. Hvala. Hvala lepa. Minister, izvolite, imate besedo, ko želite. Bien, pues, eh, señor Martin, eh, por supuesto. No, gospod Martin, seveda filozofija, na kateri temelji ta pobuda in ki jo podpira Evropski parlament, torej pobuda za boj proti temu nasilju po pravosodnih poteh v pravni državi, je to, kar ste zelo dobro imenovali, toleranca nič do nasilja nad spoloma. In to je tudi povezano z vizijo, po kateri je to nasilje nad spolom, nad nasprotnim spolom, ukoreninjeno že stoletja v ne, socialno strukturo naših družb. In zato je treba k temu pristopiti globalno, celovito. celovito se je treba lotiti boja proti nasilju nad spoloma, če želimo, da bi tukaj bili učinkoviti. Gre namreč za vrsto nasilja, ki jo je izredno težko izkoreniniti. In zato kljub vsemu napredku pri boju proti nasilju na nacionalni ravni, še vedno se še vedno spopadamo s to veliko težavo, ki se kaže kot le vrh ledene gore. Rešeni primeri so namreč le majhen odstotek vseh primerov, ki se dogajajo. In zato moramo tukaj zagotoviti neko celovito, globalno obravnavo, pri čemer se bodo uporabljala vsa razpoložljiva zakonska in pravna sredstva. Zagotoviti moramo, da bo tudi izobraževalni sistem obravnaval ta vprašanja. To pomeni globalen, celovit pristop. In v ponedeljek je Svet za socialne zadeve eh, to odobril in sicer, da je treba pri boju nad, proti nasilju nad spoloma uporabiti pristop tolerancije nič. In tukaj govorimo tudi o nasilju nad otroki, o nasilju nad ostarelimi. Ne mislite, da smo na to pozabili. Seveda, tukaj gre za obliko nasilja nad ranljivimi oziroma nad najranljivejšimi. In In pri tem nasilju se res to izraža moč večjega nad manjšim in šipkejšim. Prav pri tem se izraža strahopetnost tistega, ki se nasilno znaša nad ranljivejšo osebo, pa naj bo to ženska, otrok, ostarela oseba ali kdorkoli drug. In zato je spodbudno, da Evropski parlament poziva Evropsko komisijo k razglasitvi Evropskega leta boja proti nasilju nad ženskami, ostarelimi, otroki in tako naprej. To je bilo vključeno tudi v program DAFNE 3 in to kaže na potrebo, da je treba to zaščito pred nasiljem razširiti in jo uh, zagotoviti vsem ranljivim osebam. Hvala. Hvala lepa. Dobro, zdaj pa prehajamo na naslednje vprašanje, ki ga je predložil gospod Posold in ki zadeva strategijo za Podonavje. Izvolite, gospod minister. Gracias, senor Posold. Hvala, gospod Posold. Strategija za Podonavje je eden od elementov, ki so vključeni v delovni program trija predsedstev španskega, belgijskega in mađarskega. Ta pobuda, lahko si predstavljate, da je pobuda prišla z mađarske strani, pelje k tej strategiji za Podonovje. Ampak vsi trije smo se zavezali za to, da se bo ta strategija za Podonovje uresničila. In v tem smislu je Evropski svet lansko leto junija pozval komisijo naj to strategijo pripravi in predloži še pred koncem tega leta. In upamo, da se bo to tudi zgodilo. Komisija je zato začela z javnim posvetovanjem. To javno posvetovanje bo trajalo do konca marca letos in na podlagi rezultatov tega javnega posvetovanja bo komisija predlagala strategijo, za katero upamo, da jo bomo lahko formalno sprejeli decembra letos v obliki sporočila komisije. Upamo, da bo to sporočilo zares pripravljeno. In v vsakem primeru želim poudarjati še to, da, imeli, da je potekal zelo pomemben sestanek o vsebini te strategije 25. februarja v Budimpešti z predstavniki avstrijske, bolgarske, češke, nemške, mađarske, romunske, slovaške in slovenske vlade, na katerem so bili sprejeti pomembni sklepi, ki vključujejo bistvene elemente bodoče strategije. Pričemer gre predvsem za to, da se združijo energije vseh teh držav in to znotraj Evropske unije, znotraj strukture Evropske unije, pričemer bi se na sicer neutralen način uporabili, uporabila tudi evropska sredstva za dosego gospodarskega, družbenega napredka na tem področju. In seveda pričakujemo sedaj konec tega ciklusa posvetovanj in potem bo svet na podlagi poročila komisije tudi storil potrebne korake naprej. Gospod Poselt, izvolite za dodatno vprašanje. Hvala, gospod minister, za zelo izčrpno odgovorjeno vprašanje. Zanima pa me še nekaj, do kakšne mere se strategija za podonovje širi tudi na področja prometa in kulture. To se mi zdi še posebej pomembno za čezmejno sodelovanje. Zanima me tudi, ali morda že obstaja dokončen seznam držav, ki pri tem sodelujejo, ali pa je to še nekaj, o čemer se bo še odločalo, kajti parlament je tukaj predlagal določeno razširitev. Hvala. No no Ta seznam držav, vse razumete, To ni nekaj, o, kem, o čemer odloča predsedstvo sveta, ampak vlade teh držav so se organizirale in odločile za to strategijo. In, eh, kot sem rekel, pričakujemo, da bo komisija pripravila svoje sporočilo. Ampak želim povedati, da te države menijo, da bo ta strategija morala imeti vodilno vlogo In pri tem bo morala imeti vodilno vlogo Evropska unija in še zlasti komisija, ki bo morala omogočiti sodelovanje v tej regiji. Na tem sestanku, ki sem ga omenjal, ki je potekal 25. februarja in v dokumentu tega sestanka, piše, kako je treba zagotoviti v Podonavju rast, blagostanje in mir za ljudi, ki tam živijo in sicer na podlagi čezmejnega sodelovanja in usklejevanja. Govorilo se je tudi o strateških elementih te politike in sicer energija, okolje, promet, inovacije in raziskave kulturne in umetniške dejavnosti, trajnostni gospodarski razvoj, turizem, gospodarstvo, sodelovanje s majhnimi in srednjimi podjetji, priseljevanje, šport, izobraževanje, delo, zdravje, socialne zadeve. In še drugi vidiki sodelovanja, tako da je ta dokument zelo ambiciozen, zelo široko zastavljen. Zdi se mi to zelo pomemben dokument. In dobro se mi zdi, da sem imel priložnost to omeniti, predvsem zaradi vprašanja, ki ste ga postavili v zvezi s strategijo za podonovjem. Zato ponavljam, tukaj gre za zelo ambiciozen cilj. In še enkrat ponavljam, čakamo na konec posvetovanj, ki jih vodi komisija in na sporočilo, ki ga bo komisija pripravila. In Politična volja, to vam zagotavljam, obstaja. Obstaja ta politična volja na ravni trija predsedstv za um, nadaljevanje sodelovanja na tem področju. Hvala. Hvala lepa, minister. Veliko prošen za dodatna vprašanja imam. Upoštevati moram vrstni red prijav k besedi in pa tudi politične skupine, z katerih te prijave prihajajo. Sprejel bom vprašanje gospoda Rubiga in pa gospod Tikev. Gospod Rubik kot prvi, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Spoštovani gospod predsedojoči svetu, Donava je reka in eh, pri reki moramo paziti tudi na čistost te rege in zato je pomembno, da se tukaj upošteva tudi vprašanje čistilnih naprav, da se kar se da tudi izboljša čistot eh, Donave. Za nas je cilj ta, da bi bila Donava pitna od eh, izvira do izliva. Zanima me tudi, kako bi izboljšali izkoriščanje te vodne energije, ki jo ponuja Donava, eh, in pa tudi, kar zadeva samo hrambo vode. Hvala lepa, gospod Tikal. Hvala, gospod predsedujoča. Uspešna strategija za podonaj Evropske unije bo odvisna od akcijske načrte in tudi identifikacije konkretnih projektov, ki bodo izboljšali življenja ljudi v državah, skozi katere teče Donava. Zato se je začelo z identifikacijo teh eh, projektov in zanima me, na kakšni podlagi, na podlagi kakšnih kriterijev se bodo ti projekti izbirali. Minister, izvolite, beseda je vaša. naturalmente que estoy convencido que no prepričan sem da cilj ki ga omenja gospod Rubik vključuje ta strategija za Podonavje že govoril sem že prej o tem da so razsežnosti te strategije in cilji te strategije zelo pomembni da zadevajo zelo veliko število področji, s katerimi se v svojem vsakodnevnem življenju spopadajo ljudje, ki živijo na tem območju. Tukaj gre za um, dejavnosti na kulturnem območju, gre za varovanje okolja in naravni viri, kakršna je tudi voda. Ta, to naravno okolje, ki je tako tesno povezano s tem področjem, to sem prepričan, da je in bo vključeno v to strategijo, ki jo podpirajo države, ki so tudi dale pobudo za njo, ki so se sestale pred kratkim v Budimpešti in ki želijo doseči mm, korake naprej pri opredelitvi ciljev in ki želijo doseči konkretizacijo te strategije, ki še ni dovolj dobro določena v tem trenutku. Zato je mogoče sedaj prezgodaj govoriti o tem in tako odgovarjam tudi gospe poslanki o kriterijih za izbiro projektov ter za upravičenost projektov in tako naprej. Ampak pripričan sem, da bo to potekalo ob, ob upoštevanju kriterija bližine ter enega od ciljev, ki sem jih že prej omenil. Lahko bi sem dodali gotovo še druge cilje in druga področja, naprimer plovbo, energetsko varnost, razvoj podeželja, demografska vprašanja, boj proti podnebnim spremembam, učinke sprememb na gospodarskih trgih in nasplošno vsak tista področja, za katera lahko ta strategija prinese neke izboljšave. Mi smo pač Evropska unija in počnemo stvari, ki zadevajo celotno Evropsko unijo in ki zadevajo naše bistvene politike. Gotovo bo med temi bistvenimi politikami tukaj igrala pomembno vlogo tudi kohezijska politika. Sej to ni tukaj nekaj novega, ampak vendarle moramo tukaj posebej omeniti teritorijalno kohezijo, ki jo posebej izpostavlja Lizbonska pogodba in ki je gotovo zelo tesno povezana s to pobudo za strategijo Evropske unije za Podonavje. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister. Prehajamo na naslednje vprašanje in sicer vprašanje 4 in 5 bomo obravnavali skupaj. Gre za vprašanje gospoda Konstantinosa Popakisa o evropskem socialnem modelu in boju proti revščini ter vprašanje gospoda Lijama Elwarda o evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti. Naj vama samo zagotovim, da boste oba dobila možnost dodatnega vprašanja. Oba avtorja, torej minister, če bi lahko kar odgovorili na obe vprašanji hkrati. Eh, Ste rekli obe vprašanje, gospod predsedujoča. Tako je, vprašanje 4 in 5, lepo prosim. Eh, sporočeno nam je bilo, da boste podali skupen odgovor na obe vprašanje torej evropski socialni model in boj proti revščini. gospa predsedujoča <clears throat> predsedstvo se strinja z mnenjem poslancev glede cilja, da je treba zagotoviti visoko raven socialne zaščite in še zlasti za skupine, ki so ogrožene zaradi revščine in socialne izključenosti. To je tudi temeljni kamen evropskega socialnega modela. Še zlasti v tem trenutku je to pomembno, ko smo v obdobju gospodarske recesije. Brezposelnost sklepamo, da je sedaj kakšnih 5 milijonov brezposelnih več kot na začetku gospodarske recesije. Številni so v tej situaciji tisti, ki so jih postavljeni revščini zaradi previsoke zadolžitve in kaže tudi, da bo do stopnje brezposelnosti v državah članicah še kar nekaj časa visoke. In dejstvo je tudi, da bo ta dolgotrajna, dolgoročna brezposelnost gotovo imela posledice na socialni ravni in na področju socialne izključenosti. To je tudi vprašanje, ki ga obravnava trio predsedstev in ki je vključeno v našo agendo mi imamo v rokah orodje, inštrument za to. In sicer je bila sprijeta tudi odločitev, da je leto 2010 Evropsko leto za boj proti revščini in socialni izključenosti. In tukaj zasledujemo štiri cilje, specifične cilje, namreč, da je treba osebam priznati njihovo dostojanstvo, da mora biti javno mnenje tudi seznanjeno s politikami za socialno kohezijo, pa tudi prizadevanje držav članic, da se bodo dolgoročno borile proti revščini in socialni izključenosti. In tukaj bom omenil tudi koncept, ki sem ga že uporabil pri enem od prejšnjih vprašanj sicer, najranljivejše osebe, tiste, ki najbolj trpijo zaradi revščine in socialne izključenosti, so otroci, ženske in tudi ostarele osebe. In zato bomo mi seveda podprli različne pobude, ki bodo zadevale revščino, socialno izključenost ter boj proti revščini in socialni izključenosti in želim povedati, da bo to gotovo, upam vsaj, postal glavni cilj strategije za boj proti revščini in socialni izključenosti Evropske unije. Cilj, ki je bil določen 3. marca, je ta, da je treba število oseb, ki so na robu revščine, zmanjšati za 20 milijonov. Hvala. Malko. Hvala. Dve dodatni vprašanji. Najprej avtor prvega vprašanja, gospod Popakis. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala ministru za odgovor. Še naslednje bi rad povedal. Brezposelnost v letu 2009 je skoraj da že desetodstotna in številni brezposelnosti so del časa kot eno leto izključeni iz trga dela. Imamo fleksibilne oblike dela, eh, ki bi jih lahko uporabili, vendar pa imamo 19 milijonov revnih brezposelnih in to je zelo konkreten problem. In zato me zanima, kakšne konkretne ukrepe, aktivne in pasivne delovne politike eh, imamo na ravni Evropske unije. Torej, kakšni konkretni ukrepi obstajajo za reševanje dolgoročne eh, brezposelnosti in pa tudi za ljudi, ki so se znašli pod pragom revščine. Gre torej za tiste ukrepe, ki so pomembni tudi z vidika evropskega socialnega modela. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje, gospod Elward. Gospod predsedujoča, lahko svet morda pove, kako namerava priporočilo za aktivno vključenost, ki je orodje za boj proti eh, družinski revščini, ki je bil potrjen na svetu za zaposlovanje in potrošniške zadeve, kako bo to vključeno v strategijo EU 2020, da bo na ta način prispevalo k zmanjševanju brezposlenosti in revščine. Sí, señora presidenta. Bueno, yo, eh... Ja, gospa predsedujoča. No, jaz moram tukaj ponoviti, da smo pred problemom, pri katerem mislim, da je sedaj prvič, da se kaže tako ambiciozen namen pripraviti evropsko strategijo za boj proti revščini in socialni izključenosti in za aktivno vključevanje brezposelnih in predvsem dolgotrajnih brezposelnih in starejših brezposelnostih, ki brezposelnih, ki spadajo v skupino teh ranljivejših oseb. In v tem okviru gospodarske krize, ki jo sedaj doživljamo, pripravljamo politiko, inštrumente s kratkoročnim učinkom, take avtomatske stabilizatorje, kot jih imenujejo ekonomisti, s pomočjo katerih bo ta socialna varnost, ki jo zagotavljamo v naših državah, lahko imela neke blažilne učinke za situacijo ljudi, ki so sedaj brezposelni in za katere je težko, vsaj kratkoročno, najti novo delovno rešitev. Prišlo je tudi do, torej kot vidite, je tukaj se Evropska unija odzvala hitro in kratkoročno. Poleg tega si Evropska unija pripravlja tudi strategijo za boj proti revščini, do katere prihaja zaradi brezposelnosti in dolgoročne brezposelnosti. In sicer ta strategija predvideva usposabljanje, dodatno usposabljanje oseb, ki se niso primerno usposobili v svojih mladih letih, zato da bodo bolj zanimive za trg dela. In to je pomemben element te strategije do leta 2020, ki sem jo že omenil in ki je tudi vključen v sklepe sveta EPSCO, ki je potekal, kot sem že povedal, ta teden. Tako da še enkrat poudarjam, da so cilji, ki jih tukaj zasledujemo, eni cilji, ki so zapisani v strategiji do leta 2020 in če bodo ti cilji sprejeti, sprejeti na svetu, to so kvantificirani cilji, bo med njimi tudi ta cilj, ki sem ga že omenil in sicer 20 odstotno znižanje oseb, ki so na robu revščine. In hkrati zasledujemo tudi cilj, da povečamo odstotek aktivnega prebivalstva. Tako da to so elementi, ki so vključeni v nek skupek evropskih strategij, ki morajo biti med seboj usklejene in to je ključen element, ki ga še enkrat ponavljam in sicer to, da usklajujemo naše politike za zaposlovanje in e, za socialno področje. To pravi tudi Lizbonska pogodba, da morajo biti te politike med seboj usklejene in na ta način skušamo najti odgovor na situacijo, v katero nas je pahnila kriza in pri tem skušamo uporabljati inštrumente, ki jih imamo znotraj Evropske unije na voljo. In med njimi so tudi Evropski strukturni skladi in drugi inštrumenti. Hvala lepa, gospod minister. Upam, da nismo stvari zdaj preveč zmedli s tem, ko smo združili obe vprašanji. Naj obrazložim, kaj nameravam zdaj storiti glede teh dveh vprašanj. Glede na to, da imamo dve vprašanji, bom tako kot običajno sprejela še po dve dopolnilni vprašanji. Prvi dve uprav dopolnilni vprašanji, gospa Ford in potem gospod Kozo. Gospa Ford, hvala lepa. Gospodarski učinki so v nekaterih članicah seveda hujši kot v drugih in hvala tudi, da omenjate upokojence. Kolikor jaz razumem, ima komisija možnost zadržati strukturne sklade, če države članice ne izpolnjujejo zahtev evropske zakonodaje. Ali lahko predsedstvo tukaj spreme zaveza, da bo preverilo, ali so priporočila sprejeta v marcu v poročilu Auken spoštovana, kar zadeva lastnike nepremičnin v Španiji, saj je to imelo uničujoč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 ki sta najbolj prizadeti zaradi revščine, namreč nizko izobraženi in pa invalidi. Imamo dva finančna sklada, ki pa nista bila dovolj, da bi rešila probleme omenjenih dveh skupin. Moje vprašanje je zato, ali svet namerava problem teh dveh socialnih skupin tudi obravnavati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. Bien, eh, la primera pregunta sobre eh, los... No, prvo vprašanje o upokojencih, ki so lastniki nepremičnin v Španiji. To vprašanje je zelo podobno vprašanju, ki mi je bilo že postavljeno na začetku in odgovor, ki ga bom podal, je ravno tako zelo podoben odgovoru, ki sem ga že prej ponudil. To je vprašanje pri katerem gre za uporabo zakonodajnih predpisov, notranjih zakonodajnih predpisov ene države članice. In zato ne morem kot član sveta govoriti o tem vprašanju, ki za svojo rešitev potrebuje pravosodno pot, kakršno predvideva zadevna država članica in tako bi gotovo stvar potekala tudi v drugih državah članicah, torej po notranjih pravosodnih poteh. In kar zadeva ranljive skupine ljudi, se jaz strinjam, popolnoma se strinjam s tem, da je treba dati poseben poudarek tem dvem skupinam in ciljem, ki jih je omenil gospod poslanec. In pri tem ne smemo pozabiti tudi na listino o temeljnih pravicah Evropske unije, ki zadeva tudi pravice ranljivih skupin oseb, bodi si gre tukaj za starejše osebe, bodi si za invalidne osebe, torej treba jim je zagotoviti zašito pri zašito njihovega dostojanstva in njihove fizične in mentalne integritete ter varstvo pred degradantnim in nečloveškim ravnanjem ter zaščito na njihovem delovnem in področju in pri njihovem udejstvovanju. Komisija je opravila študijo o situaciji na tem področju in želel bi omeniti zelo zanimiv rezultat eurobarometra iz leta 2007, ki kaže, da polovica evropejcev meni, da vse te najranljivejše osebe, starejše osebe in druge, so žrtve slabega ravnanja in tudi zlorab. Torej, to meni polovica evropejcev. Polovica evropejcev meni, da so te osebe zaradi svoje ranljivosti tudi žrtve slabega ravnanja znotraj družb, v katerih živijo. Države članice, kot veste, uporabljajo odprto metodo koordinacije za usklajevanje med seboj in to tudi pri teh vprašanjih, pri teh zadevah. In tukaj treba povdariti, da gre v nekaterih primerjih za zadeve, ki spadajo v v nacionalne pristojnosti in zato se morajo teh zadev in vprašanj lotiti države članice. V skladu z načelom subsidijarnosti lahko Evropska unija te politike podpre, vendar jih ne more sama določiti in izvajati. In mislim, da je pa tukaj zelo pomemben ta socialni vidik strategije, o kateri so razpravljale komisija in države članice. Tako da vsi ti problemi spadajo znotraj te strategije, ki je sedaj prenovljena. V preteklosti tem vprašanjem nismo dali potrebnega poudarka, ampak sedaj, sploh v obdobju gospodarske krize, bo v prihodnosti na podlagi te strategije stvar drugačna. Dali sem, da bo dovolila še dve dopolnilni vprašanji s tem v zvezi. Gospod Atkins, potem pa gospod Hannon. Gospod Atkins kot prvi, izvolite. Kaj minister, ki tukaj zastopa predsedstva, namerava storiti, da bo zaščitil skupine naših sodržavljanov, ki trpijo za nevarnostjo revščine in socialne izključenosti zaradi politike, ki jo vodi španska vlada proti državljanom Združenega kraljestva, ki jim je bilo oduzeto premoženje eh, v številnih eh, območjih Španije zaradi slabe urbanistične politike. In zato menim, da morate špansko vlado pozvati naj ukrepa in se ne smete izogibati odgovor na to vprašanje. Gospod Hanen, naj vas spomnim samo na tematiko, predn začnete, če že ugibam, kaj boste povedali. Hvala, gospa podpredsednica. Hvala, gospod ministre, hvala za vašo prisotnost. Moje vprašanje zadeva revščino teh evropskih državljanjev, ki deloma živijo tudi v Španiji. In razumem, da se s tem ukvarja sodna oblast v Španiji in vem, da niste vi njen glasnik ampak da ste tukaj kot predstavnik sveta, ampak mi vseeno potrebujemo odgovor. Tukaj gre za zlorabe, za zlorabe, ki nimajo nič skupnega z zakonom, kot je ta napisan, temveč z zakonom, kot se ta izvaja. In to je problem, za katerega gotovo obstaja rešitev. Ne prosimo drugega kot to, da se španska vlada loti proučevanja teh primerov zlorab. Ste me nadušili s svojo španščino, gospod Henen. Gospod minister, vam pa prepuščam odločitev, ali boste na to odgovorili ali ne. Ja, gospod predsedujoča, jaz ne bi želel zlorabljati svoje funkcije predstavnika eh, Evropskega sveta, zato da bi tukaj branil in ščitil eh, neko nacionalno vprašanje in da bi tukaj ščitil ter branil delovanje regijske, regionalne, eno od regionalnih vlad v eni moji državi članici. Tukaj gre za nacionalno vprašanje in ne gre tukaj samo za Španijo. Vse države članice Evropske unije, vseh 27 držav članic so pravne države so države, ki imajo na voljo primirne sodne poti, s pomočjo katerih lahko razrešijo te zlorabe, ki jih vi omenjate. In to obstaja v vseh državah članicah. Zato tukaj se ne želimo omejevati samo na španski primer. To se dogaja tudi v drugih državah evropskih državah, kjer prihaja do zlorab eh, in eh, te države imajo na voljo svoje sodstvo in svoje sodne postopke, zato da ugotovijo, kaj se dogaja in da presodijo v vsakem posameznem primeru. Jaz se nočem izogibati tukaj odgovoru, ampak skušam vam razložiti, zakaj vam tega odgovora ne podam. Namreč, če pri vaših vprašanjih izkoriščate postopke, ki vam jih daje na voljo Evropski parlament, pač lahko to počnete, ampak jaz kot predstavnik sveta ne morem tukaj odgovarjati na vprašanje, ki je interne narave. Hvala lepa. Uh, Hvala, gospod minister. Vprašanje številka šest gospoda Higginsa je bilo umaknjeno. Tako da bomo zdaj ponovno skušali združiti dve vprašanje in sicer vprašanje sedem in osem. Vprašanje sedem je zastavil gospod Justas Vinca Spaleckis, ki ga tukaj zastopa gospod Pada danes, zadeva pa vizumsko ureditev med Evropsko unijo in Rusijo. Vprašanje osem pa je podala gospa Andrej Kena, ki jo tukaj nadomešča gospod Poselt. Gre pa za odnose med EU in Rusijo, program španskega predsedstva s tem v zvezi. Ministr, če lahko ti dve vprašanje prenavate skupno, hvala lepa. señora presidenta entiendo que. Gospa predsedujoča, ja, razumem, da moramo tukaj odgovoriti na vprašanja. Eno od njih zadeva vizumsko ureditev med Evropsko unijo in Rusijo, drugo vprašanje pa zadeva odnose med Evropsko unijo in Rusijo po vrhu v Štokholmu ter vstop Rusije v Svetovno trgovinsko organizacijo. Torej gre za ti dve vprašanje, ali ne, gospa predsedujoča? No, kar zadeva vizumsko ureditev. Naj spomnim, da je svet leta 2003 sprejel več uredb o dokumentu za tranzit in o dokumentu, ki omogoča enostavnejši, lažji tranzit. Tri leta kasneje je komisija ugotovila, da je začetek delovanja tega sistema potekal brez težav. Dolgoročno gledano, ko govorimo o Kaliningradu. Predvsem, torej dolgorečno gledano, ta sistem za enostavnejšo vizumsko ureditev na tem področju zavisi od odnosov dogovorov med Evropsko unijo in Rusijo. 2. decembra lansko leto je bilo na svetu za pravosodje dogovorjeno, da bo treba dogovor z Rusijo nekoliko razrahljati, omiliti, zato da bodo potovanja evropskih in ruskih državljanov lažje potekala in še zlasti z namenom omogočiti lažje potovanje prebivalcem Kaliningrada. V tem tej skupni izjavi je tudi zapisano, da lahko sosednje države Evropske unije, ki imajo mejo z Rusijo, uvedejo malo obmejne dogovore za lažje prehajanje meja, če si to želijo. Torej, države članice imajo možnost, da s sosednjimi tretjimi državami stvari uredijo na lokalni ravni. Tako da tukaj gre za zadevo, ki jo morajo urediti države članice v dogovoru z Rusijo. In svet ve, da potekajo tudi pogajanja med Litvo in Rusijo ter med Polsko in Rusijo v zvezi s tem. In sedaj, glede vprašanja o odnosih, o strateških odnosih Evropske unije z Rusijo, pa svet seznanja Evropski parlament s tem, da je potem vrhu za Rusijo, ki je potekal v Štokholmu novembra lani, špansko predsedstvo pripravlja nov vrh z Rusijo, ki bo potekal v Rusiji tokrat. In tukaj obstajajo različne ambicije na obeh straneh. Kot veste, in logično je, so ti odnosi precej kompleksne narave, tudi precej razhajanj je med eno in drugo stranjo. Vendar pa je Evropska unija eh, v teh odnosih, ki so mm, široki, zelo odprta in priznava tudi to, da imamo kar visoko raven medsebojne odvisnosti, še zlasti na področju energetske oskrbe in da imamo tudi številne druge interese, ki presegajo zgolj odnose med Evropsko unijo in Rusijo in da naši odnosi zadevajo tudi svetovne izzive, s katerimi se moramo soočati tako eni kot drugi. Tako da imamo veliko možnosti, da naše odnose z Rusijo še dodatno ukrepimo, pri čemer moramo odločno ustrajati pri naših načeljih in vrednotah, na katerih temelji Evropska unija. Kar pa zadeva vstop Rusije v svetovno trgovinsko organizacijo, Evropska unija to podpira vendar pa je Rusija tista, ki bo morala sprejeti ukrepe, ki ji bodo omogočili, da bo lahko na tem področju storila kakšen korak naprej. In kar zadeva nov sporazum med Evropsko unijo in Rusijo, se obe strani strinjata, da bi bilo dobro, če bi sklenili nov in širši sporazum, dogovor o sodelovanju med Evropsko unijo in Rusijo in ki je bil sklenjen v 90-ih letih, je sedaj že nekoliko zastarel. Veliko stvari se je zgodilo od takrat do danes. In zato je potrebno pripraviti nov sporazum, ki bo bolj ambiciozen in s katerim bomo lahko omogočili, napredek na vseh področjih odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Napredek je že bil dosežen. Ponekod smo napredovali hitreje, drugod počasneje. Ampak na vsak način je za nas zelo pomembno, da bomo imeli v rokah trden sporazum z Rusijo, predvsem na področju energetske oskrbe in konkurenčnosti. Zauzemamo se tudi za to, da bi se sklenil dogovor prostotrgovinski eh, sporazum z Rusijo, kar bo možno enkrat, ko bo Rusija članica STO-ja. Sedaj pa kar zadeva liberacijo, liberalizacijo vizumov. Je to pomembna politična tema, ki pobliže zadeva ruske državljane, pa tudi državljane Evropske unije. In tukaj imamo gotovo skupne namene in skupne ambicije, da se vizumska ureditev olajša in na daljši rok, da se predvidi tudi odprava vizumov. Je pa seveda treba tukaj tudi uravnotežiti druge vrednote in vprašanja, ki so še pod vprašanjem, predvsem glede varnosti. In vse to mora seveda temeljiti na načelu recipročnosti. Kar pa zadeva Ukrajino, Moldavijo in druge države, imajo te posebno situacijo, kar zadeva vizumsko politiko in zato ne moremo sedaj še predvidevati, v kakšno smer bo šel razvoj dialoga o vizumski ureditvi s temi državami. Hvala. Hvala lepa, minister. Zdaj pa do dve dopolnilni vprašanji strani gospoda Paden, gospo, gos, strani gospoda Poselta. Ne, gospoda Paden ni, potem pa gospod Poselt. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Od dveh najbolj ključnih vprašanj bi še zastavil dodatno vprašanje. Demokracija, pravna država, človekove pravice, to so največji deficite in, in zanima me, kako Eh, poglobljanje dialog glede teh kritičnih vprašanj, kajti skrbi nas, da gre tukaj razvoj dogodkov eh, v vzvratno smer, ne pa naprej. Potem pa energetska eh, varnost oziroma zanesljivost o skrbi. Kako izgleda s pogajanji na tem področju? Minister, izvolite. Bien, eh, como usted sabe, no, kot veste, gospod poslanec, je ena glavnih strateških prioritet ter ciljev Evropske unije varnost in varnost energetske oskrbe. In glede na to, da je veliko držav Evropske unije precej utrpela zaradi krize, plinske krize med eh, Rusijo in Ukrajino na začetku leta 2009, Smatramo, da je energetska varnost in zagotavljanje te varnosti eden velikih ciljev, ki jih zasledujemo v Evropski uniji in ki je tudi tesno povezan s še večjim ciljem bojem proti podnebnim spremembam. Strategija, ki jo vodi svet in eh, špansko predsedstvo svetu na področju energije in energetske varnosti, predvideva tudi to, da je treba zagotoviti večjo diferencijacijo oskrbovalcev ter virov energije in distribucijskih kanalov za te energetske vire. In zato je treba razširiti možnosti, se izogibati oligopolijam in pretiranim odvisnostim. Dogaja se v državah, ki so tesno odvisne od Rusije na energetskem področju, da ugotavljajo, da je to pretirano. To je sicer povezano s politikami, ki so bile vodene v prejšnjem stoletju, ampak medtem ko po drugi strani med državami članicami Evropske unije ni prave medsebojne povezave in ko je prišlo do te krize lansko leto, smo videli, vsaj v tistih državah, ki nas ta kriza ni prizadela, da ne moramo sodelovati z državami, ki jih je ta kriza prizadela, zato ker nismo medsebojno povezani. Torej, energetski cilji v Evropi so izredno pomembni. In zato se mi strinjamo s tem, da je treba diverzificirati energetske vire. Projekti, kot so Nabuko, Južni tok, Severni tok in ki so povezani z Rusijo, se morajo okrepiti. In okrepiti moramo nekaj, kar sedaj v Evropi še ne deluje in to je skupni energetski trg v Evropski uniji. To so cilji, ki jih predvideva tudi Lizbonska pogodba. In zato potrebujemo skupno energetsko strategijo, strategijo v odnosu do Rusije, na energetskem področju in na drugih področjih. In s tem se ukvarja tudi Evropska unija na področju svoje zunanje in varnostne politike. Imamo eh, visokega predstavnika za zunanjo varnostno politiko, imamo predsednika mm, Evropskega sveta, torej imamo eno strukturo, ki nam bo omogočila okrepitev odnosov s tretjimi državami na vseh področjih in tudi na energetskem področju. Torej, to je odgovor, ki vam ga lahko dam glede odnosov z Rusijo. Smo v fazi pogajanja o sporazumu, v katerem bo energija ključni element. In gotovo so perspektive dobre, vendar pa bo izid tega sporozuma odvisen od zelo zapletenih pogajanj o tem pridružitvenem sporazumu, ki ga želimo aktualizirati po 15, skoraj 20 letih veljavnosti prejšnjega sporazuma, ki je sedaj že presežen. Sporazuma z Rusijo, ki, kot vsi veste, je ena od tistih držav, v katerih je prišlo v zadnjih letih do največjega števila sprememb. Hvala lepa, minister. Prejela sem števil, številne prošnje za dopolnilna vprašanja. Sprejela bom samo dve in sicer od a, eh, govornikov, ki niste še spregovorila danes zvečer. In to boste zadnji dve vprašanji danes zvečer, ker smo že presegli uro. Torej predam besedo gospodu Soniku in gospodi Zemki. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Če se navežem na deveto vprašanje, ki ne bi ga zastavil v imenu kolegice Marko Najte in ki je navezano na to vprašanje. Namreč Rusija, kako tudi Belorusija, nameravata na vzhodni meji Evropske unije, unije, torej v regiji Kaliningrad, zgraditi jedrsko elektrarno. In to seveda, glede na črnobilsko tragedijo, zbuja določeno negotovost in zanima me, ali nameravate tudi to vprašanje, še posebej z vidika okoljevarstva, izpostaviti v nadaljnih pogovorjih z Rusijo. Zato se mi zdi pomembno. Thank you, Mr. Sonic. We were still actually... Najlepa gospod Sonik, ampak eh, še vedno se posvečamo predhodnemu vprašanju, torej prepuščamo ministru odločitev ali naj odgovori. Tukaj gre za vprašanje 7 in 8. Gospod Zemka, izvolite. Ja, jaz pa bi se rad povrnil k vprašanju 7 in 8 se pravi odnosi med EU in Rusijo. Gospod minister je upravičeno dejal, da bi morali ti odnosi temeljiti na določenih vrednotah. Ampak, če je temu tako, potem Unija nosi posebne obveznosti do zagovornikov človekovih pravic v Rusiji. Moje vprašanje je naslednje. Ali ne bi morali v Evropski eh, uniji za zagovornike človekovih pravic v Rusiji, omogočiti določene posebne pogoje za pridobivanje vizumov. Gre namreč za to, da bi tem ljudem omogočili hitrejši dostop do vizumov. Hvala. Thank you. Hvala lepa, minister. Minister, minister, če ste pripravljeni, lahko odgovorite. Izvolite. Bien, en relación con la intervención sobre el tema de la seguridad nuclear. No, v zvezi s vprašanjem jedrske varnosti moram povedati, da je nacionalna pristojnost za jedrsko varnost zapisana v mednarodnih sporazumih o jedrski energiji in Belorusija, Rusija, Euratom ter večina držav članic Evropske unije so pristopili k temu sporazumu. Svet smatra, da pogodbenice, ki so v bližini jedrskih instalacij, morajo biti pozvane in sodelovati k posvetovanju, glede na to, da jih to pobliže zadeva. In zato je pri tem specifičnemu vprašanju vsak sporazum za to področje mora obravnavati tudi vprašanja varnosti in zdravja prebivalcev z tega področja. To tudi spada v okvir dialoga med Evropsko unijo in Rusijo na področju energije. In kar zadeva oceno možnih posledic v, na mednarodni ravni, je treba povedati, da je Belorusija ravno tako pogodbenica pogodbe o preprečevanju posledic za okolje in ima zato tudi pristojnosti na tem področju. Tako da je odgovornost za izvedbo študij o vplivih na okolje. To odgovornost nosijo tisti, ki so dogovor sklenili. In tisti, ki so pristojni za delovanje obstoječih jedrskih elektrarn. In ne nazadnje vprašanju v zvezi s človekovimi pravicami v Rusiji. Imeli smo že razpravo o tem vprašanju in mislim, da so kriteriji za varovanje človekovih pravic oziroma za prijavo primerov kršitev enaki za vsa področja. In zato je treba zagotoviti, da se bo v vseh državah prijavljalo take primere kršitev. Imamo tudi moralno obvezo za to, da se to zagotovi. In povezava s vizumsko politiko pa predstavlja nek preskok. To je sedaj zelo težko določiti, definirati. Poteka vijo pogovori o vizumski ureditvi. In ta pogajanja lahko pripeljajo do druge vrste specifičnih poti, ki bi lahko pripeljale do liberalizacije na področju vizumov. Ampak kot sem že povedal, poteka glede tega vprašanja zelo obsežno posvetovanje in dogovarjanje z Rusijo. Zato lahko odgovorim zgolj s splošnimi besedami. Ta liberalizacija vizumov lahko ima zelo velike učinke za gibanje oseb in zato je ta zadeva zelo pomembna in hkrati to lahko omogoči, da bodo vrednote in načela Evropske unije poznali in doživljali tudi državi drugih evropskih držav. Hvala lepa, gospod minister. Vprašanja, na katere nismo odgovorili zaradi pomankanja časa, bodo prejela pisni odgovor. S tem je zasedanje zaključeno. Samo še neka najava prejela sem od uh, skupine uh, eh, EPP, od uh, tudi socialistične skupine in od uh, skupine ALDE prošnjo, za kar zadeva nove imenovanja v odborih. Uh, to bo zajeto v zapisniku tega zasedanja imenovanja. Če ni drugih pripomb, bodo ta imenovanja potrjena. Naše zasedanje se nadaljuje jutri.